Alle, die schon hier sind, können stolz darauf Mislim, da vsi, ki ste tu, ste lahko ponosni, da vam je uspelo priti sem do tako zgodnje ure, ob tako zgodnji uri. Sam nimam kake posebne najave, nobenih sporočil nimam in s tem prehajamo na izmenjavo mnenj z gospodom Djukanovičem, ki je premije Črne Gore. Ponosni smo, da ste prišli k nam. To je vaš prvi obisk v našem odboru. Že 25 let eh, ste nosilec pomembnih funkcij v svoji državi, to je četrt stoletja. In, uh, zem, da si jih zdaj zvala. Trenutno ste v predvolilnem boju, ampak eh, mislim, da se morate ukvarjati z mnogimi pomembnimi vprašanji, kot so gospodarstvo, pravna država, EU, eh, članstvo v NATO. Kolikor vem, ste odprli že 24 eh, poglavi, to je znak, da greste po pravi poti in mi vas bomo pri tem tudi spremljali. Seveda,

naše poslance, da bomo imeli potem dovolj časa tudi za razpravo. Izvolite. Poštovani gospodin Brok. Spoštovani gospod Brok, spoštovani poslanci, člani odbora za zonanje zadeve v Evropskem parlamentu, dame in gospodje. V izredno čas in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim v imenu vlade Črne Gore. Možnost, da vam danes pregovorim, je potrditev zavezanost Evropskega parlamenta za to, da skupaj pogledamo dosedanje rezultate Črne Gore v času predpristopnih pogajanj, obenem pa tudi izzive, ki so pred nami v naslednjih fazah tega procesa. To srečanje z cenjenimi člani Evropskega parlamenta in to v letu, ko praznujemo prvo desetletje neodvisnosti, predstavlja tudi priznanje pravi poti naše zonanje politike. Prav tako sem prepričan, da je termin našega dialoga pravočasen, glede na to, da se pripravlja poročilo Črne Gori za leto 2016, ki bo objavljeno oktobra po naših parlamentarnih volitvah. Pričakujemo, da bodo rezultati eh, letošnjih rednih volitev potrdili našo politiko razumevanja in dialoga, ki jo promovira naša vlada s porazumom eh, z večjim delom opozicija v svobodnih volitvah. To bo tudi prispevek k doseganju politične stabilnosti v državi. To bo označilo tudi novo fazo političnega življenja, za katero bo značilna konsistentna vladna oziroma parlamentarna večina, vlada pa bo še naprej lahko izvajala reforme za demokratični razvoj. V luči sestanka za stabilizacijo in pridruževanje, ki bo potekal letošnje leto in v luči priprave resolucije o Črni Gori, smo prepričani, da bo to oboje pokazalo pozitivno luč in da bo veliko povedalo o naših prizadevanjih eh, za doseganje legitimnih in preglednih volitev. Verjetno veste, da sem pozval opozicijo naj vstopi v vlado, ponudil sem jim, da vodijo ključne resorje, za katere so menili, da so tam možne zlorabe državnih sredstev. Ministrstvo za finance, naprimer, za notranje zadeve, za kmetijstvo in podeželski razvoj ter delo in socialna vprašanja. Od maja vodijo ta ministrstva predstavniki opozicije. Sprejeli so tudi predlog, da prevzamejo eno mesto podpredsednika v vladi. Prav tako na vseh ravneh lokalne samouprave in v državnih podjetjih imajo svoje predstavnike. Torej, osnovna ideja je bila, da bi skozi dialog v inštitucijah poiskali rešitev za probleme, ki obremenjujejo našo politično prezorišče. Želimo premostiti nezaupanje, ki ga izražajo eh, predstavniki opozicije glede rezultatov volitev, prav tako tudi konfrontacije, ki trajajo že od referenduma, o naši neodvisnosti. Prepričal bi vas rad, da bo mnenje Evropskega parlamenta vodilo naši državi tudi v naslednjih fazah integracijskega procesa. Hvaležni smo vam za podporo, za zanimanje in za to, da prepoznavate kakovosti našega angažmaja in naše doslednosti na evropski poti. Tudi v tem času novih in kompleksnih izzivov EU, EU kaže odločnost in to kaže na dejstvo, da evropska ideja ne izgublja na svoje aktualnosti. Ta cilj eh, poenotenja z razvito Evropo je ena gonilnih sil pri realizaciji reform in pri sprejemanju evropskih standardov. Črna gora predano teži k evropskim vrednotam in dosledno potrjujemo našo pripravljenost za članstvo v EU, kar je naša glavna politična prioriteta. To se vedno vidi z, skozi visoko odstoket popore naše javnosti. Globoko sem prepričan, da je politika širitve ključni dejavnik politične stabilnosti, varnosti, gospodarskega in demokratičnega razvoja Zahodnega Balkana prioriteta nadaljnjega razvoja črne gore in njenih sosed, kar se vidi v vladavini prava, eh, gospodarski rasti, krepitev infrastrukture, ustvarjanje okolja za neposredne tuje naložbe, razvoj konkurenčnosti podjetij, odpiranje novih in kakovostnih delovnih mest. To je glavna motivacija za to, da intenzivno delamo pri izpolnjevanju pristopnih obvez, da bi čim prej opravili zahtevno nalogo vse splošnega družbenega razvoja in da bi bi izpolnili pogoje za pristop k EU, za Črnogoro predstavlja navdih naše prihodnje članstvo v NATO, ki bo, kot smo prepričani, pozitivno vplivalo na celotno regijo. Ocenjujemo, da naši dosedani rezultati na predpristopni poti predstavljajo jamstva tudi za naprej. Odprtje 24 poglavi z intenzivnimi spremembami in izvajanjem zakonodajnega in institucionalnega okvira za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter doseganje nadaljnega infrastrukturnega razvoja s podporo berlinskega procesa, vse to kaže, da si prizadevamo za trajne družbene spremembe, To bo jamstvo za kakovosten pristop in okvir, to bo dalo legitimnost nadaljnim fazam predpristopnega procesa, zato da bomo popolnoma pripravljeni dočakali članstvo v EU. Do konca leta smo pripravljeni odpreti nova pogajalska poglavja. Seveda moramo imeti v mislih odstotek eh, izpolnjevanja eh, meril, ampak pripravljeni smo na 29 poglavi. Vsekakor imamo svoje pričakovanja v našem pogajalskem procesu in prepričani smo, da bomo o pomoči slovaškega predsedstva EU, Evropske komisije, pa tudi o podpori vaših držav do konca leta uspeli odpreti še nekaj poglavi eh, pravnega reda. Prav tako pričakujemo podporo partnerjev za začetek zapiranja prvih poglavi, kar bi bilo zelo simbolno za pogajalski proces in njegov zaključek. V sedanjem političnem ambijentu je zelo pomembno, da se zavedamo naših dosedanjih prizadevanj in tudi, da delujemo v okviru smernic, ki nam jih nudijo naši evropski sogovorniki. Na ta način lahko pošljemo sporočilo vsem državam v regiji predan odnos v procesu sprejemanja evropskega pravnega reda eh, se prepoznava, vrata EU so odprta in napredek na te poti je mogoč. Posebno pozornost pa posvečamo pogajanjem o pravni državi, kot temelju demokratične države v bodoči članici EU. Zlasti v 23. in 24. poglavju smo zato zelo pozorni. Prav tako eh, izpolnjujemo 83 začasnih meril. Napredek je bil dosežen in zapisan tudi v aprilskem poročilu Evropske komisije, ki ocenjuje, da smo na pravi poti, dobili pa smo tudi priporočila za nadaljne delovanje. Ne nekaj napredek kaže tudi mm, polletno poročilo vlade o izvajanju ukrepov v okviru 23. in 24. poglavja, kjer smo realizirali približno 80 odstotkov vseh ukrepov. Več kot 60 reformnih zakonov smo sprejeli od septembra 2013 do julija 2016 in potem so bile oblikovane tudi ključne inštitucije, kot je Agencija za preprečevanje korupcije, posebno državno tužilstvo. Njihovo delo že kaže na rezultate, ki jih bomo še naprej uh, nadgrajevali. O naši predanosti govori dejstvo, da imamo vse več preiskav, uh, obtožnic in preiskav na področju korupcije. Prav tako smo dosegli inštitut sporazumnega priznanja krivde in tu smo zasegli za 23 milijonov evrov premoženja. Vlada je odločena narediti vse, da bi do konca leta v 23. in 24. poglavju dosegla izvajanje vseh 83 priporočil. Vladavina prava je ključnega pomena in pomemben dejavnik varnosti državljanov, pa tudi za zaupanje investitorjev je to zelo pomembno in tudi v prihodnje bomo večino svoje energije posvečali prav vsem. Kar zadeva integracijo, poudarek ostaja na kakovosti reform, ne pa na hitrosti procesa. V relativno kompleksnem političnem ambijentu, kot trenutno vlada v Črni Gori, še bolj pa v regiji, je dolgoročna stabilnost in legitimnost političnih in gospodarskih dogajanj na zahodnem poglavju nekaj, kar je pomembno tudi za evropsko varnost in perspektivo. Še zlasti, če imamo v mislih številne izzive v Evropi, kot recimo soočene s terorističnimi grožnjami, migracije, pa tudi nedavni referendum Združenega kraljestva o članstvu v EU. Vse to kaže, da skušajo desničarske strani doseči razkol. Varnost naše regije v trenutnem evropskem kontekstu je prioritetnega pomena in zahteva poudarek eh, našim prizadevanjem za članstvo v EU. Črna Gora prevzema svojo odgovornost v tem procesu, prav tako pa bi želeli pokazati na nujnost kontinuitete podpore EU Zahodnemu Balkanu in pričakujemo tudi smernice v nadaljem pristopnem procesu. Evropeizacija Zahodnega Balkana je veliko bolj pomembna za EU, kot se to morda uh, v Bruslju priznava v tem trenutku drugih problemov. Stabilizacija regije, sprejemanje evropskih standardov v naših državah predstavajo temelj ne samo za razvoj demokracije pri nas, pač pa tudi za varnost in stabilnost Evrope. Zato moramo še naprej eh, graditi berlinski proces, ki je odprl novo upanje za Zahodni Balkan. To smo mi doživeli kot obogaten pristop EU k politiki širitve. Usodnega pomena je, da dosežemo razvoj skupnih infrastrukturnih projektov in notranje povezovanje regine. Na ta način lahko zagotovimo kakovostne povezave za vstop v Evropski koridor. To bo pomenilo mm, velik poudarek in velik rezultat za našo družbo, ustvarilo pa bo tudi temelje za razvoj inštitucij in vladavino prava. Na področju gospodarstva ostaja naš cilj trajnosten razvoj in gospodarska rast z odpiranjem novim delovnih mest. Povprečna stopnja rasti v desetih letih neodvisnosti je znašala 3,2 odstotka. Program gospodarskih reform za obdobje 2016-2018 oziroma s tem programom je vlada gospodarsko politiko usmerila na povečanje konkurenčnosti Črne gore z izvajanjem strukturnih reform in z razvojem eh, nujne infrastrukture. Naš cilj je, da bi še naprej skušali pritegniti domače in tuje neposredne tuje naložbe in da bi skušali razviti ključne potencijale, ki smo jih opredelili z našimi politikami, pa tudi s priporočili Evropske komisije. Veliki projekti na področju infrastrukture, turizma in energetike banke, ki so veliki tudi za evropske razmere, predstavljajo jamstvo za dolgoročni razvoj in stabilnost. Konsolidacija javnih prihodkov, racionalna javna potrošnja, konkurenčnost fiskalne politike ostajajo pomembne prioritete vladne politike. Prepričan sem, da gremo v smeri bolj stabilnega ambijenta še večje blaginje. Dame in gospodje, svojim odgovornim odnosom bo Črna Gora še naprej spodbujala evropske interese na Zahodnem Balkanu. Zauzemali se bomo za varno Evropo, v kateri bodo interesi naše države dobili svoje mesto in kjer bodo naša prizadevanja prinesla zaupanje državljanov v evropski projekt in družbeni napredek. Evropski parlament s pomočjo poročevalca Charlesa Tenoka, pa tudi s pomočjo odbora za stabilizacijo ki mu predseduje en doc, ostajata pomembna sogovornika Črne Gore. Svojimi priporočili ste svetilnik za naša prizadevanja na evropski poti. Pregleden politični proces in gospodarski napredek Črne Gore in držav Zahodnega Balkana so mogoči samo o podpori Evropskega parlamenta in drugih evropskih inštitucij v našem kontinuiranem dialogu v smeri polnopravnega članstva v EU. Prizadevanja, dejavnosti in rezultatov Črnegore so lahko smerokaz za kakovostno in eh, dolgotrajno zagotavljanje miru, napredka in stabilnosti kot jamstva za nadaljne sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik vlade, za vaš nagovor. Na 25. kanalu imate tudi tolmačenje v črnogorski jezik, torej ne kanal 28, pa 25. Zdaj pa sledi izmenjava. Gospod Predaj prvi. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik vlade, rad bi vas pozdravil v imenu skupine Evropske ljudske stranke tukaj v našem odboru mislim, da je zelo dobro, da imamo možnost za izmenjavo mnen z ljudmi, kakršni eh, ste eh, vi. Rad bi čestital vaši državi za dobro delo na tej poti. Pravite, da je treba odpreti nova eh, poglavja. Upam, da boste lahko nadaljevali s to dobro potjo. Rad bi tudi pozdravil vašo zavezo, Eh, glede NATO za vašo državo in za regijo je pomembno, da sodeluje eh, z NATO. Unija je sprejela določene odločitev v zvezi z unanjo politiko, eh, naprimer, kar se tiče sankcij proti Rusiji in tudi to bi pozdravil. Na to širitveni proces. Smo v posebni situaciji. Na začetku leta nihče uh, v predsedstvu ni govoril o širitvi, sedaj pa slovaško predsedstvo ponovno govori o širitvi kot o prednosti nalogi. Včeraj predsednik Juncker niti enkrat samkrat ni dejal besede širitev. Kako vi gledate na to, kako uh, vaši državljani govorijo o tem? zdi se, da pri tej poti ni vse jasno, da v institucijah, kar se tiče širitve, ni vse jasno in zanima me, kakšno je vaše mnenje. Hvala. <clears throat> Mr. Chairman, uh, very warm welcome, uh, Prime Minister Djukanovic. Gospod predsednik, rad bi toplo pozdravil predsednika vlade Djukanoviča, sem uh, stalni oziroma sem poročevalec za Črnogoro. Hvala za vaše eh, besede, hvala za zahvalo. Eh, sem pa tukaj tudi kot predstavnik tretje največje skupine v parlamentu, skupine konzervativcev in reformistov, ki podpirajo eh, širitev na Zahodnem Balkanu. Moje osebno stališče je, da ste odličen premijer in regionalni voditelj na Zahodnem Balkanu. Ste res pravi veteran in eden od eh, ustanovnih očetov eh, Črnegore, ki je sedaj eh, neodvisna že deset let. Rad bi vam čestital tudi za vašo pobudo zagotavljanja vključujoče vlade. Ta pristop je nov in pozitiven v vaši državi in v regiji. Gre za Eh, zaupanje državljanov in eh, upam, da boste s to potjo nadaljevali in da boste uspešni pri eh, reševanju izzivov, ki so destabilizirali Črnogoro. Upam, da bo več tudi sodelovanja med strankami. Veseli me, da se nadaljuje tudi z ratifikacijo pristopa k NATO-u. Eh, upam, da bo ta proces končan eh, do oktobra. V Združenem kraljestvu na vkljub eh, celotni zgodbi o brexitu podpiramo vse, vsa ta prizadevanja. Skrbi me, da želi sedaj opozicija referendum na to temo kot nekdo, ki si je prizadeval za to, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji eh, tekom kampanje pred referendumom, sem zelo skeptičen eh, glede orodja referenduma eh, v, tem, v tej dobi po resnici. V vsakem primeru je referendum zelo čustveno orodje in uh, marsikaj se lahko zgodi v uh, tej meglici referendumske kampanje. Bomo videli, če bo pri vas uh, referendum o NATO potekal ali ne. Rad bi pozdravil tudi vaše pozitivne, pragmatične komentarje v zvezi uh, s težavami na Kosovo glede demarkacije meje. Jasno je, da je Črna Gora zelo uh, uspešna regionalna akterka, uh, da poskuša posredovati med drugimi skupinami oziroma se upravičujem državami, ko pride do težav. In upam, da bodo eh, težave s Kosovom eh, rešene na prijateljski način in to hitro. Volitve bodo potekale 16. oktober, čez malce več kot mesec dni in te volitve bodo potekale na podlagi eh, revidiranega pravnega okvira, kar pozdravljamo. Med drugim Eh, amandmaj iz leta 2014 eh, glede izvolitve eh, svetnikov in poslancev predvidevajo nov sistem identifikacije in registracije. Imamo tudi nov sistem registracije kandidatov in manjšinskih list. In to so pozitivni ukrepi v vaši državi. Kot sem dejal že v prejšnjih poročilih, Sedaj sem namreč stalni poročevalec eh, za to državo že sedem let in mislim, da sem eden eh, od eh, tistih z največ izkušnjami, z najdaljšim stažem glede širitvenih držav. Včasih je prihajalo do težav v zvezi s turizmom, pa tudi v zvezi z migranti, kljub vsem tem izzivom, kljub vsem težavam, s katerimi se soočate, uh, ste uspeli narediti veliko, uh, kar se tiče gospodarstva, vladine prava, uh, boja proti kriminalu in korupciji. Ste na poti k članstvu v Evropski uniji. Ampak, nažalost, moram kot stalni poročevalec, na tem mestu sem že sedem let, dejati, da nažalost po žalostnem rezultatu referenduma o Brexitu, eh, da bom pripravil še zadnje poročilo eh, novembra, verjetno bo moja država sprožila 50. člen eh, zgode naslednje leto. Ne vem, koliko je to del razprave v vaši državi, ampak prosim vas, da ne pozabite na članstvo v Evropski uniji zaradi rezultata referenduma o Združenem kraljestvu. Evropska unija se sooča z določenimi krizami, ampak prepričan sem, da bo uspela iziti iz teh kriz in vasa, vaša država bi morala nadaljevati po tej poti na vkljub odločitvam moje države. To bomo verjetno vsi obžalovali v eh, naši državi. Hvala. Doktor Tjanak, najlepša hvala za vaše komentarje. Kar dotaknili ste se me s temi komentarji. Hvala. Zaradi teh razprav o članstvu bi rad povedal, da je Črnagora odprla 24 eh, poglavi in je tista država, ki je najdlje na tej poti v, v smeri članstva v Evropski uniji. To je treba povedati tako, da eh, bo vse jasno. Govor, ki je bil podan eh, včeraj, je bil namenjen pripravi na Bratislavo, gre za interni proces eh, reform v Evropski uniji, zato se nismo dotikali teh vprašanj. Prosim vas, da, se, da ste sedaj v razpravi krajši, zato ker nas ob 9. Eh, uri čaka naslednja točka na dnevnem redu. Eh, dovolj časa pa moramo imeti tudi za predsednika vlade, ki bo odgovarjal na vprašanje. Sedaj pa gospod Van Balen, seznam govornikov je s tem zaključen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot liberalni demokrat sem eh, obiskal vašo eh, državo eh, in videl sem, da ste dobro organizirani in to je kompliment dobro vam gre, kar se tiče pogajanj z Evropsko unijo, ste že članica NATO. In to je seveda nekaj, eh, kar Rusom ni všeč, da ste tako blizu Zahodu in tako eh, blizu NATO. Ali vas poskušajo eh, prepričati v kaj drugega, ali pritiskajo na vas, kakšni so vaši odnosi. Hvala. thank you very much and i'd also like to welcome you on behalf of my group the green safer group najlepša hvala tudi v imenu eh, naše skupine eh, zelenih ESZ eh, bi vas rada pozdravila v odboru. Čestitam vam za desetletno neodvisnost, pa tudi za vaš napredek pri izvajanju pravnega reda skupnosti, kot je dejal naš predsednik odbora. Kot smo slišali, ste država, ki je prišla najdlje v tem procesu kot veste, v tem parlamentu uživate podporo pri eh, širitvi, tako z naše eh, skupine, kot tudi eh, v veliki večini strani drugih skupin. Čestitela bi vam rada tudi zato, da ste vi in druge stranke v skupini poskrbeli za tranzicijo, to je zdrav pluralizem, kot smo slišali, z vključujočo vlado in eh, s tem ustvarjate več zaupanja javnosti v vaš politični sistem. Veseli me, da ste eh, z nami. Čez eh, dva tedna bo z nami tudi Darko Pajovič, novi predsednik parlamenta, katerega stranka je bila bistvenega pomena za ta proces tranzicije. Imamo vprašanje v zvezi s tranzicijo. Eden od dogovorjev je bil ta, da uh, so volilne, uh, volilni seznami, registri uh, nadgrajeni. Kaj menite, da se bo zgodilo? A bodo lahko do volitev uh, voljivci gotovi, da so bili registri uh, ustrezno uh, nadgrajeni in pregledani in analizirani? Še eno vprašanje v zvezi s politično stabilnostjo. Kako gledate na Eh, politično situacijo po volitvah, kdo bodo vaši partnerji v bodoči vladi. Kar pa se tiče NATO, me zanima, če boste imeli podporo vseh vaših eh, zaveznic eh, po volitvah, kar se tiče članstva v NATO. Glede na to, da prihajam iz skupine zelenih, bi vam rada zastavila tudi vprašanje v zvezi z gradnjo drugega bloka termoelektrarne v Plevju slišim, da to ni v skladu s pariškim sporazumom o zmanjšanju izpustov CO2. Eh, kaj boste naredili v zvezi s tem, glede na to, da imate določene zaveze kot eh, država kandidatka za članstvo? Tako kot države članice morate upoštevati pariški sporazum. Ta termoelektrarna ne bo uh, ustrezala uh, celotnemu procesu. Hvala lepa. Gospod Epitideos. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik vlade, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Par vprašanj imam za vas. Prvič, podpisali ste sporazum z Natom. Pred kom naj bi Nato ščitil vašo državo? To je moje prvo vprašanje. Drugič, s katerimi elementi nove NATO-ve strategije se strinjate in pri katerih elementih menite, da lahko to koristi vaši državi? Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod predsednik vlade, jaz bi začel najprej s tremi čestitkami. E, prvič k deseti obletnici samostojnosti, e, potem k napredku na evropski poti in k napredku na poti v NATO. Eh, jaz nimam za vas posebnih vprašanj eh, delim pa z vami poudarek ki ste ga dali na vprašanju varnosti in miru v regiji in eh, tudi sam menim da viri možnega konfliktnega razvoja v regiji niso trajno odpravljeni in da gre za zadevo ki je v širšem evropskem interesu in tukaj ste vi gotovo politik ki natančno ve o čem govori e, in e, v tem smislu je zelo pomembna proevropska in pronato orientacija e, črne gore oziroma vaše vlade in političnih sil v črni gori jaz vam želim uspešno nadaljevanje in finale na poti v evropsko zvezo hvala lepa please. Thank you, Mr. Chair. Gospod Lid, najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi v imenu socialistov in demokratov bi vam radi čestitali za deseto obletnico neodvisnosti. Kot je jav gospod Brok, uspešno stopate po evropski poti, imate 24 odprtih poglavi in Upamo, da vam bo čim prej uspelo končati pogajanja. Skupina SND meni, da mora Črnagora postati članica Evropske unije eh, in eh, v zvezi s tem vam želim tudi veliko sreče na volitvah. Upam, da bodo volitve potekale eh, brez težav v skladu z ustreznimi načeli imam dve vprašanji. Tudi z drugimi državami se pogosto pogovarjamo, tudi znotraj Evropske unije, o e, vprašanju korupcije. Zanima me, kakšne so vaše prednostne naloge pri boju proti korupciji, e, kaj počnete za to, da bi izboljšali socialne pogoje za življenje. To je seveda temeljni kamen naših e, naši demokracij tukaj v Evropi. Še zadnje vprašanje v zadnjih mesecih smo bili priča uh, eh, usponu nacionalizma na uh, tem področju. Naprimer, kar se tiče uh, Kosova in uh, ratifikacije sporazuma med Črnogoro in Kosovom o mejah. Zanima me, kako vi, gledat, uh, kako vi gledate na to. Najlepša hvala in veliko sreče v prihodnosti. Thank you very much. gospod Weigel. Dankeschön, Herr Chair. Lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu in eh, hvala za pozitivna sporočila, ki ste jih prinesli o pripravljenosti Črne gore, da nadaljuje uspešno približevanje eh, Evropski uniji in, in sprejemanje standardov Evropske unije. Res je, da gospod Juncker včeraj ni posebej omenjal uh, Eh, širitve evropske unije kot naše prioritete res pa je da v svojem sicer odličnem govoru ni omenjal tudi nekaterih drugih ključnih vprašanj današnjega časa kot je odnos evropske unije z rusijo eh, vprašanje eh, odnosov z turčijo in tako naprej skratka jaz sem prepričan da, da širitev evropske unije tudi in predvsem v prvem rundi za črno goro ostaja naša prioriteta. Eh, rad bi še to rekel vi ste imeli v preteklih mandatih eh, zelo zvestega in kvalificiranega zagovornika v gospodu Tenoku kot poročevalcu. Meni je žal, da se on poslavlja od te funkcije in eh, vam zagotavljam, da imate dovolj prijateljev v tem parlamentu. Rad bi vam samo še postavil vprašanje okrog rastočega nacionalizma oziroma polemik na Balkanu v zvezi z preteklostjo. Kako gledate na to in eh, kakšen delež, eh, kaj lahko storite vi, da se ta ogenj pogasi? Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa prosim kolega Plenkoviča, da nadaljuje z vodenjem seje, ker moram zapustiti dvorano. Ob tej priložnosti se vam želim zahvaliti za lojalno in strokovno delo, ki smo ga imeli v preteklem letu. Dobro je vedeti, da imaš takega eh, namestnika. Tu ne more iti nič narobe, zato Andrej, hvala lepa in čestitke za volitve na Hrvaškem in vse tisto, kar se bo iz tega še izcimilo. In zdaj mislim, da je prav, da boš ti vodil to sejo. Vemo, da je na Balkanu veliko težav, mnoge težave še niso razrešene. Zato potrebujemo vodenje na Balkanu, ki upošteva evropske razmisleke. Zaradi Evrope postajajo meje odveč. Ne bomo jih posem odpravili, ampak nekateri problemi postajajo bolj rešljivi in tudi m, mm, med Francijo in Nemčijo, recimo, ko smo ravno v tej regiji. Zato eh, ti želim eh, srečno roko pri vodenju in tudi kar zadeva proces na Zahodnem Balkanu. To je nov proces. Mi smo to počeli že pred 50 leti, zdaj se to dogaja še na Zahodnem Balkanu. In zdaj, Andrej, lahko prevzameš, prosim, vodenje. Hvala lepa, Elmar. Dajem besedo Edvardu Kukanu. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod eh, premijer, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Vedno nam je v veliko veselje, če imamo to vrstne izmenjave mnen s tako izkušenimi politiki. Tudi sam vam čestitam k deseti obletnici neodvisnosti. Veste, da je bila slovaška zelo prisotna ob eh, tej priliki, torej obrojstvu neodvisne Črne Gore in Slovaška, ki trenutno predseduje Evropski uniji, eh, bo tudi naredila vse, kar je v njeni moči, zato da bomo čim prej zaprli pogajalska poglavja. Torej, kot je povedal eh, predsedujoči Brok, ste vi torej med favoriti Eh, za eh, pristop eh, k Evropski uniji in v tem kontekstu bi povedal dvoje. Veliko je bilo narejenega v zadnjih desetih letih kljub nekaterim oviram in kmalo bomo partneri tudi v NATO in kar se tiče postopka širitve, pa cenimo vaš eh, prevzem torej eh, vseh eh, vidikov skupne zunanje in varnostne politike. Prav tako cenimo tudi vaša prizadevanja za odnose, za dobre odnose s sosednjimi državami, kajti ti so še posebej pomembni. Torej, po volitvah oktobra bomo videli vsega, če bo nov pravni okvir uh, uspešen ali ne, oziroma kako bo izvajen. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o teh volitvah. Hvala lepa, Edvard. Gospod Kan ima besedo. Hvala, premijer, dobrodošli v Štrasburgu in uh, naj vam tudi sam čestitam deseti obletnici neodvisnosti. Torej, um, kot uh, poročevalec za Bosno in Hercegovino, me zlasti eh, skrbi eh, jo odnosi z Republiko Srbsko. Črna Gora je naredila eh, več korakov v smeri članstva v Evropski uniji in NATO-u in odnosi v regiji so se zelo izboljšali. Torej, vi ste v dobrih odnosih z vsemi političnimi deležniki v Bosni in zanima me, kako vi gledate na um, družbe, torej, ki so preživele to vrstne konflikte in kaj se da narediti uh, pri um, popravljanju teh odnosov. Gospod Petra Sostrovičius. Hvala lepa, Andrej. Eh, premije, popolnoma prav imate, samo na en način lahko gradimo novo Črnogoro in to s političnimi in socialnimi reformami. Torej, sam sem bil eh, glavni pogajalec za svojo državo in vem, kaj lahko dosežemo. Torej, eh, pri korakih za članstvo v Evropski uniji se boste soočili s podobnimi uh, izzivi kot eh, pri korakih za članstvo v NATO. In zanima me, uh, kakšno je javno mnenje, kakšno je vzdušje uh, v javnosti uh, glede torej odnosov z, eh, z zahodnimi državami, civiliziranimi državami, eh, ki so organizirani na osnovi eh, načela pravne države. Zanima me, kakšno je poznavanje teh načel in med vašimi ljudmi. Sandra Kanjete. Hvala lepa, gospod predsednik vlade. Tu sem, tu sem. Torej, kot eh, Petras, eh, tudi sama prihajam iz eh, Baljske države in vem, kaj to pomeni, če se država znajde na tej poti v smeri članstva v Evropski uniji. In zato čestitam, Monteneg čestitam Črnegori, se pravi, čujem za vse um, njene um, rezultate na poti k Evropski uniji in NATO. Uh, Eh, mislim, da je to zelo pomembno sporočilo torej, eh, za celotni Zahodni Balkan, eh, ta, to sporočilo, ki ga predstavlja bodoče članstvo Črne Gore v Evropski uniji. Torej, Zahodni Balkan igra pomembno ulogo v evropski prihodnosti, ampak to zavedanje je um, bilo počasno. treba se je eh, spomniti odločitve torej o Big Bangu, se pravi eh, pridružitvam eh, leta 2004. Takrat je kriza na Kosovo pokazala, kako pomembno je, da dosežemo stabilizacijo v regiji in koristno bo, če bodo tudi evropejci lahko dokončno razumeli, kako pomembna je stabilizacija v tej regiji torej pozdravljamo tudi eh, prihajajoče volitve, kajti rezultati bodo zelo pomembni. Pomembno bo, da bomo imeli vlado, ki bo usmerjena v reforme in ki bo v celoti podpirala integracije v Evropsko unijo. Hvala. Hvala, Sandra. S tem smo eh, prisluhnili vsem govorcem in tudi sam sem na tem seznamu. Tudi sam bi izkoristil priložnost, da pozdravim predsednika eh, vlade, gospoda Mila Đukanoviča, pogajalca Andreja Peviča in ostale člane delegacije. Čestitev bi vam rad za način, eh, kako uspevate v pogajanji za članstvo v EU, pa tudi v Severnoatlantskem zavezništvu. Seveda, čestitam vam tudi za deseto obletnico samostojnosti in čestitam vam za vse to, kar vam je uspelo da ste uspeli ohraniti svojo linijo na poti pogajanj, pri tem boste imeli mojo podporo in podporo Hrvaške, prizadeval pa si bom za to, da bomo naša dvostranska vprašanja imeli na dnevnem redu in da jih rešimo v evropskem duhu, kajti mislim, da je to velika odgovornost za celotno jugovzhodno Evropo. Priložnosti bo še veliko za srečanja, izvolite, zdaj imate deset minut, da v enem svežnju odgovorite na vsa vprašanja. Dame in gospodje, evropski poslanci, najprej hvala za pozornost, ki ste jo posvetili Črni Gori, zato ker ste sodelovali v tem dialogu. Hvala za besede podpore, ki ste nam jo izrazili. Rad bi se predvsem vami zahvalil gospodu Plenkoviču za prijazne besede. Čestital bi mu tudi za izvrsten volivni rezultat in upam, da bo učinkovit pri hitrem sestavljanju vlade in upamo, da bo to prispevalo k nadaljnemu razvoju naših že tako odličnih dobrososedskih odnosov. Poskusil bom biti čim bolj kratek. Poslanec Preda je spraševal, kako doživljamo eh, primankljaj retorike iz Bruslja, ko je govora o širitvi. Zelo neposredno bom odgovoril. Radi bi slišali kaj več, več spodbudnih sporočil, ne samo skozi izjave, češ vrata so odprta, pač pa tudi z jasnim prepoznavanjem evropske administracije, predvsem pri tistih vprašanjih, kjer lahko pospešimo proces pogajanj. Zato bi rad odgovoril vam in še nekaterim udeležencem v tej razpravi. Za nas je pravzaprav stabilnost in integracija eno in isto. Mi tu postavljamo enačaj. Zato menimo, da gre za vsebinska vprašanja, kajti varnost na Balkanu pomeni tudi stabilnost Evrope. Zato menimo, da je berlinski proces prinesel novo razsežnost v politiki EU v odnosu do Zahodnega Balkana. Zato mislimo, da moramo ustrajati pri implementaciji in da moramo berlinski proces še pospešiti, tudi s predsedovanjem različnih članic Evropske unije. Gospodu Tanoku se zahvaljujem za njegov angažma v Črnegori. Hvala lepa tudi za besede, ki ste jih danes izrekli v podporo Črnegori. Tudi sam verjamem v to, kar ste dejali. Inkluzivna vlada bo pomemben dejavnik politične stabilnosti in tako bomo do, lahko dosegli tudi gospodarski in politični razvoj. Seveda spoštovati moramo um, demokratično izraženo stališče državljanov Združenega kraljestva, ampak v Črni gori smo še naprej zavezani Združeni Evropi. Kot sem dejal, mi mislimo, da je to faktor stabilnosti Evrope, usoden dejavnik in mi bomo sprejemanje evropskih standardov poskusili dati svoj prispevek temu. Prav tako ste komentirali tudi pobude opozicije za organizacijo referenduma o članstvu v NATO. Spraševali ste me, kakšno je moje stališče. Vi verjetno spremljate zelo pozorno in vedeli boste, da to v resnici ni pobuda naše opozicije. Verjetno boste vedeli, kdo v mednarodni skupnosti se močno zauzema za organizacijo referenduma v upanju, da bo to razlog za odlašanje s članstvom Črne gore v NATO oziroma eventualno za to, da bi Črna gora skrenila z te poti. Predstavniki opozicije v želji, da bi prišli na oblast, izkoriščajo sleherno možnost, da bi lahko prišli v ospredje in da bi zmagali na volitvah in s tem prevzeli oblast. Moje stališče tu je zelo natančno in večkrat sem ga povedal. Ustava Črne Gore nas ne zavezuje k organizaciji referenduma o članstvu o NATO, pač pa ima parlament pravico, da sprejme to odločitev. Zato jaz pravim, vsak naj opravi svoj del posla. Parlament naj opravi svojo dolžnost v skladu z ustavo Črne Gore. Jaz seveda ne morem govoriti v imenu prihodnega, bodočega parlamenta. Poglejte, mi imamo volitve 16. oktobra. Potem se bo konstituiral parlament, prepričan sem, da bo moja stranka tudi takrat predstavljala pomemben dejavnik parlamentarnega življenja in moje stališče bo, kot sem dejal, mislim, da ni treba, da se skrivamo za voljo državljanov. Bolj pametno in racionalno je, da vsaka inštitucija opravi svoje delo. Seveda, nov parlament bo povedal zadnjo besedo. Gospod Van Balen je govoril o tem, tem, da Rusiji ni všeč naše približevanje NATO. Spraševal je, kakšni so naši odnosi. Rad bi spomnil, da je skozi zgodovino Črna Gora imela zelo tesne odnose z Rusijo in nedavno smo praznovali več stoletne odnose med našimi državami oziroma med našima državama, vendar ta okoliščina nas ne sme dekoncentrirati pri naši temeljni nameri. Ta pa je, da z spremembo sistema vrednot ustvarimo predpogoje za polno integracijo Črne gore v evropsko in euroatlantsko uh, eh, okolje. To pa ne pomeni, da želimo rušiti mostove z našimi tradicionalnimi zavezniki. Mi tega ne bomo naredili, če tega ne želijo oni samo zaradi te nove okoliščine. Seveda, to tudi ne pomeni, da želimo mi komorkoli povzročati škodo. Ne, mi to, kar počnemo, počnemo zaradi lastnega interesa. Mi zasledujemo naš nacionalni interes. Ta pa je, kot sem dejal, da Črna Gora in države na Zahodnem Balkanu čim prej postanejo polnopravne članice Evropske unije in Euroatlantske gazavezništva. Prav ste ugotovili, očitno to Rusiji ni všeč. Rusiji ni všeč ne članstvo Črne Gore v NATO, pač pa to pomeni predvsem spremenjene odnose na relaciji Črna Gora, Rusija in EU, Rusija. Mi smo prepričani, da bo prišlo tudi do napredka in da se bodo ti odnosi kljub samo vrnili na neke prejšnje pozicije, ki so izgledale harmonične pred leti. Ampak kakršnikoli bodo ti odnosi, mi vemo, kaj je naš interes in tu se ne bomo uklonili. Gospa Lunaček je spraševala o volivnih seznamih. Naj povem, da smo nedavno imeli neke vrste revizijo, pregled tujih strokovnjakov in ugotovili so z uporabo najmodernejše tehnologije in čeprav vemo, da eh, naših voljivcev ni na milijone, je prišlo do samo ene same napake enega samega problema. To bi rad uh, eh, povdaril. Namreč mi imamo redno kontrole naših volitev, opazovalce in že pred leti so ugotovili, da je naš volivni seznam zelo, zelo uh, ažuren. Prav tako ste, gospa Lunaček, spraševali, kakšna bo vlada po volitvah in ali bo ta vlada eh, konsistentna, kar zadeva podporo Črne Gore članstvu v EU. Lahko rečem da. To je eno od dveh meril. Prvo merilo je naša neuklonljiva podpora članstvu v EU, drugi element pa je naša podpora članstvu v NATO. Tako da sem prepričan, da po 16. oktobru in dobrem rezultatu bomo lahko oblikovali novo vlado. Prepričan sem, da bo ta vlada programsko dosledna in osredotočena na uresničevanje naših prioritet. Zdaj pa še termoelektralna plevlja. Tu bi vam rad dal natančen odgovor. Vse, kar smo do zdaj načrtovali glede realizacije tega projekta, potrjuje, da v celoti spoštujemo evropske standarde, ko gre za zmanjševanje emisij CO2. Poslanec iz Grčije, Pitideus, je spraševal, pred katerimi grožnjami naj bi nas NATO ščitil in kaj želimo doseči s našo novo strategijo. Spomnil bi vas na nekaj, kar gotovo veste kot naš bližnji sosed. Značilnost naše regije, pa če nam je to všeč ali ne, je neka stalna nestabilnost. Mislim, da imamo več kot dovolj dokazov iz bližnje in daljne preteklosti, da naši inštrumenti stabilnosti niso dovolj zanesljivi. To se ne tiče samo nas, ampak v prvi vrsti nas. To zadeva tudi našo euroatlantsko okolico. Mi mislimo, da je treba prekiniti to dolgo zgodovino in prakso, kjer je Balkan živel nek svojo, neko svoje avtistično življenje in ni upošteval uh, dosežkov in glavnih tokov evropske civilizacije. Če izuzamem Slovenijo in Hrvaško, ki sta že članici Evropske unije, ampak če pogledamo ostale države na Zahodnem Balkanu, Črna Gora je vodilno gospodarstvo na Zahodnem Balkanu. Veste, kaj to pomeni? Še vedno pod 6000 BDP-ja na prebivalca, v situaciji, ko vidimo, da je povprečna vrednost 28000 na prebivalca. To kaže na naš ogromen zaostanek na Balkanu, ne samo par desetletij, ampak rekel bi več stoletij. Zato je za nas nujno, da ujamemo, rekel bi, zadnji vlak Zahodnega Balkana, da ujamemo evropske in euroatlantske integracije. To prinaša stabilnost in tudi možnost za bolj intenzivne tuje naložbe in gospodarsko blaginjo. Gospod Peterle, hvala lepa za vašo podporo. Črne gori. Strinjam se z vašo oceno. Viri regionalne nestabilnosti niso bili trajno odpravljeni. Bojim se, da nekatere znake dobivamo že v tem, kar se dogaja v zadnjem letu. Pred kakim letom bi še lahko z gotovostjo rekli, da je položaj na Balkanu tako dobra kot nikoli v zadnjem času, vendar pa dobivamo neke signale, ki kažejo, tako kot ste sami dejali, da viri nestabilnosti na Balkanu še niso odpravljeni. Mislim, da mora biti odgovor jasna evropska perspektiva in zauzetost nas in evropskih partnerjev, da pospešimo našo pot k članstvu. To je edina pot za rešitev nestabilnosti. Potem, gospod Lic, katere so prioritete vlade v boju proti korupciji? Povedal sem že, da smo spremenili zakonodajni okvir, zgradili nov institucionalni okvir in zdaj žanjemo prve rezultate, nekatere sem vam že predstavil. Veliko delamo predvsem pri odpravljanju sistemskih problemov, ki omogočajo razvoj korupcije, delamo za dobrobit naših državljanov. Osredotočamo se predvsem na to, kako iz ključnih državnih sistemov, gospodarstvo, izobraževanje, kako odpraviti tiste točke, ki omogočajo nadaljno korupcijo. Potem, kar zadeva krepitev nacionalizma v regiji in omembo Kosova ter našo mejo s Kosovom. Mi smo osredotočeni na nadaljni razvoj uh, tolerance virske in siceršnje v Črne gori. Mislim, da je Črna gora uspela dokazati, da je uspelo ohraniti stabilnost v zadnjih desetletjih. Prav tako menimo, da smo s tem prispevali tudi k izboljšanju odnosov s sosednjimi državami. Ob izboljšanju zaupanja s Kosovom nimamo nobenih težav, kar zadeva meje. Enako velja tudi za Bosno in Hercegovino. Problem z Bosno, ki se je pojavil za kratek čas, je bil predvsem odraz notranjih težav. Um, Črne Gore. Tam so se postavili zahteve, da bi spremenili mejo med Bosno in Črnogoro. Na srečo so potem ti glasovi potihnili. Mislim, da moramo spoštovati rezultate Badinterjeve komisije iz 90-ih let. Takrat uh, je šlo za meje v tedanji Jugoslaviji. Zdaj nimamo več nobenih težav. S Kosovom nimamo niti ene težave. Ne želimo si niti enega samega metra ozemlja Kosova in ob delu naše komisije za meje nismo opredelili niti ene same točke, kjer bi potrebovali arbitražo. Kosovo ima mnoge težave, tega se zavedamo, ampak mi smo Kosovu povedali, mi smo pripravljeni uh, za sklenitev sporazuma, uh, mi smo ratificirali sporazum, ki je bil podpisan na Dunaju in ko bo Kosovo pripravljeno, smo pripravljeni tudi mi na podpis meddržavnega sporazuma. Gospod Kukan, hvala za vaše besede. Spoštujemo tudi vaš prispevek k napredku Črne gore na evropski poti. Strinjam se, z izpostavljanjem pomena odnosov med Črnogoro in sosedami. Zato se zelo zauzemamo. Strinjam se tudi z vašo oceno, da so volitve pomemben preizkus. Na nek način vse, kar smo počeli v zadnjih letih, bo zdaj na preizkusu na volitvah v Črni Gori in na Balkanu. Niso vsi, niti neprepričljina večina podporniki nove poti k euroatlantskim integracijam. V Črni gori in v drugih državah še vedno nekateri hočejo, da bi Balkan ostal na starih stranpoteh. Zato imamo tu dva koncepta, ki se borita med seboj. Volitve v Črni gori in v drugih državah Zahodnega Balkana niso take kot v drugih evropskih državah, kjer se vladajoči menjajo, medtem ko vrednote ostajajo. Ne, pri nas je drugače. Mi moramo zmagati na volitvah, da ustvarimo pogoje za kontinuiran razvoj naše države. Gospod Kan je postavil vprašanje glede reševanja problema virske in etnične tolerance. Še enkrat podarjam, Naši odnosi imajo večstoletno tradicijo v naši državi, vendar pa smo se mi zelo potrudili, da z veliko senzibilnostjo nadgrajujemo te odnose. Lahko rečem, da je Črna Gora, če že ni edinstvena, predstavlja vsaj zelo dober uh, primer. Na referendumu o neodvisnosti so manjšine praviloma podprle črnogorsko pot k neodvisnosti. S tem so manjšine poslale sporočilo, da zaupajo državi Črnegori. Mislim, da država ne more dobiti boljšega priznanja, niti ne more dobiti večje obveze, da vrača to svojim manjšinam. Zahvaljujem se tudi za vprašanje in za nasvete, ki ste mi jih dali na podlagi svojih izkušenj. Nekateri ste spraševali, kakšno je razpoloženje med prebivalstvom glede našega članstva. Lahko povem, da je naša podpora 50 odstotna med prebivalci. Z vsem tem, kar počnemo, z vsem tem upamo tudi za zmago na volitvah, bomo lahko ustvarili nove pogoje. Vsekakor imamo večinsko podporo Eh, podporo za formalizacijo našega članstva tako v EU kot v NATO in lahko vam povem, da pri vseh javnomnenjskih raziskavah 70 odstotkov ljudi pravi, da vedo, da bo Črna Gora postala članica NATO in ne vidi nobenih težav v tej okoliščini. In Črna Gora se zaveda, da bo lahko prosperirala kot nova članica NATO. Izrazila žaljenje, kojem se pridružujem, što solunska agenda nažalost nije. Kaj... Gospa Kanete je tudi govorila o procesu integracije držav Zahodnega Balkana. Res je, tu ni pričakovane dinamike, vendar je ta proces še vedno živ. Komentiral sem Že vprašanje Kosova in meje, na to sem že odgovoril. Strinjam se tudi z vašo oceno, da je kosovska kriza iz leta 1999 pomemben opomin ključnim dejavnikom mednarodne politike. Takrat je bil Zahodni Balkan deležen več pozornosti, prepričan, da bo tudi migranska kriza povzročila tak učinek. Evropa se danes srečuje z ogromnimi problemi, ki jih spoštujemo. To so res prioritete ne samo Evropske unije, pač pa vsake evropske države, torej tudi naše. Kljub temu pa menimo, da ne smemo pozabiti na proces širitve kot na eno od formul za rešitev. Slabosti v Evropi so pokazale na arhitekturne slabosti Evrope, ampak to ni razlog, da bi mi opustili našo vizijo. Vizija je na prvem mestu. Mi bi radi dali svoj prispevek predvsem s potrjevanjem evropskih vrednot na Zahodnem Balkanu. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik vlade Milo Đukanovič. Hvala za vaše jasne odgovore. Želimo vam, da bi Črna Gora nadaljevala svojo pot in seveda želimo vam, da bi Črna Gora nadaljevala svojo pot um, čim več uspeha na volitvah oktobra. Zdaj pa kratek odmor, preden se nam pridruži Dalaj Lama.

Nathalie.

bitte Platz zu nehmen. Lepo prosim, da se posedete. Veseli me, da lahko pozdravimo njegovo svetost Dalaj Lamo in da je našel svojo pot do nas. Po letu 2006 je zdaj drugič, da je pri nas v odboru in veselimo se ponovno, da je našel pot do nas. Prej je imel sestanek s predsednikom Evropskega parlamenta in vedeti moramo, da so ti pogovori tudi za nas izrednega pomena. V Dalaj Lami vidimo velikega verskega voditelja in v tem času nasilja in vojen prinaša sporočilo družbe brez nasilja na podlagi vrednot, ki so enake za vse nas, ne glede na to, kateri veri pripadamo. To sporočilo je izjemnega pomena. Zato napeto pričakujemo, kaj nam ima povedati. Pravkar sem govoril z njim in povsem jasno je, da mi kot Evropska unija ne želimo in ne zahtevamo delitve Kitajske. In to je tudi vedno bila politika Dalaj Lame. Gre za vprašanje identitete in avtonomnosti tibetanskega ljudstva. Zato, da bi to ljudstvo lahko izražalo in živelo svoje vrednote. In mislim, da je to zahteva vsake virske lučine in vsakega naroda verska in kulturna identiteta se ne sme izgubiti. Vedeti moramo, da je Tibet tudi sicer izjemnega pomena. Pogosto govorimo v tem parlamentu o podnebnih eh, spremembah in tibetanski plato oziroma planota predstavlja velik pomen za celoten svet. Zato moramo vedeti, da ta Obisk ni upirjen zoper kogarkoli, ta obisk je organiziran zato, da se pogovorimo, da lahko sooblikujemo svet in zato se zelo veselim eh, vaša svetost, da ste prišli k nam in s tem vam takoj predajam besedo.

Vedno vas opišem z besedami človeško bitje. Ni razlik med nami. Sedem milijard človeških biti nas je. Spadamo pa v eno človeško družino. Najprej bi rad povedal, da mi je v čast, sodelovati v tem odboru. Sem eden od občudovalcev duhovne Evropske unije. Vprašanje Tibeta sam prav tako obravnavam v luči duhovne Evropske unije mi nočemo biti ločeni od eh, Ljudske republike Kitajske. Smo del Ljudske republike Kitajske. Vidite, rešimo lahko naše težave. Seveda, pa kitajski uradniki vedno pravijo, da smo separatisti. Mi pa nismo separatisti. Na to glede politične odgovornosti v zvezi s Tibetom. Od leta 2011 naprej sem upokojen, popolnoma upokojil sem se. Te zadeve sedaj vodi izvoljeno politično vodstvo. Sedaj sem star, 81 let ima. Ko pa vidite moj obraz, a menite, da je to obraz 81-letnika ali se vam zdi mlajši? <laughs> So some my friend, they told me. Nekateri moji prijatelji so mi danes dejali, da sem še vedno videti zelo mlad in vprašali so me, kakšna je moja skrivnost. No, te skrivnosti pa vam ne bom zaupal. No, ampak moj um uporabljam in ga usposabljam s pomočjo analitične meditacije. in na ta način ohranjam miren um. Destruktivna čustva, kot je eh, jeza in strah, nimajo smisla, to so zgolj spontane čustvene reakcije. Zato je treba pravilno analizirati dovrstna čustva. Prizadevati si je treba za sočutje in to podpirajo tudi znanstvena dognanja. To je moja skrivnost. Vsi imamo enak potencial. Vprašanje pa je, če posameznik ta potencial izkoristi ali ne. Ampak vse nas je rodila naša mama. Nekateri pravijo, da je osnovna človeška narava eh, bolj sočutna. In sedem milijard ljudi ima potencial ustvarjati notranji mir. Mislim, da je svetovni mir moč doseči zgolj s pomočjo notranjega miru. Z jezo in strahom je nemogoče zagotoviti mir. No, kakorkoli že. Od takrat naprej imam tri naloge. Prvič, podpiram enotnost sedmih milijard ljudi. Na temeljni ravni smo vsi enaki. Na to imamo na sekundarni ravni razlike, seveda, različne narode imamo, različne države, eh, veroizpovedi, različne barve kože. Znotraj iste skupine imamo revne in bogate, izobražene in neizobražene. Veliko je teh razlik. In veliko izzivov, s katerimi se soočamo, izhaja iz tega, da preveč poudarjamo ta uh, sekundarni, uh, to sekundarno raven razlik. To so težave, ki jih ne moremo rešiti silo. Iti moramo na tisto globljo raven, kjer smo vsi enaki ljudje. In potem vidimo, da so težave drugih, naše težave, njihovi uspehi, naši tež, uh, uspehi. In zato je Evropska unija uh, uspeh. V preteklosti je bilo veliko ubijanja zaradi uh, nacionalne soverenosti in podobnih zadev. Sedaj pa je Evropska unija odrasla in razmišlja o skupnih interesih vedno pravim, da se mora duhovna Evropska unija razširiti. Tudi v Afriko imamo eh, tako imenovano Afriško unijo. Ljudje govorijo o pan-Afriki. Zdi se mi, da je pomembno, da se takšna unija v Afriki Eh, razvija. S tem bi odpravili marsikatero težavo. In enako velja za Ameriko in za Azijo. Resnično mi je v čas, da sem lahko tukaj. V čas mi je, da vas lahko vidim iz oči v oči. Nekateri od vas ste moji stari prijatelji. Tam le je nekdo iz Nemčije, ki je že dolgo, dolgo časa moj prijatelj. Eden od podpornikov Tibeta. Tibetansko vprašanje je zgolj vprašanje. Politično gledano nočemo ločitve od Kitajske. Moja prva zaveza, moja prva naloga je torej spodbujanje enotnosti sedmih milijard človeških biti. Drugič, sem veren človek, sem budist. Naj bom bolj natančen. Sem učenec starešin. Pogosto smo videti bolj kot filozofi in včasih smo skoraj da znanstveniki. Včasih so nekateri zapisi eh, preprosto eh, zavrnjeni. Zapisi iz verskih knjig so zavrnjeni zato, ker niso logični, ker znanost ugodovi, da nimajo smisla. Tako da je na nas, imamo to možnost, da zavrnemo takšne, eh, takšne citate. Buda je sam dejal, da njegovi učenci menihi ne smejo sprejeti njegovih, njegovega učenja zaradi predanosti, ampak zaradi spoštovanja tega učenja, zaradi razumevanja in sam sledim tej poti. Kot budistični menih menim, da je na nas, da spodbujamo harmoniji med različnimi ljudmi in tradicijami. Vse tradicionalne tradicije imajo enako sporočilo. Ljubezen, sočutje, odpuščanje, strpnost, samodisciplina. Vse religije temeljijo na takšnih načeljih. In to je naša skupna podlaga, skupna praksa. Na tej ravni lahko gradimo dejansko harmonijo na osnovi skupnega oziroma vzajemnega spoštovanja, vzajemnega uh, učenja in razumevanja. Zato obstaja zelo jasen primer. Že 2000 let religije sobivajo. Včasih prihaja do težav, ampak tukaj najdemo harmonijo. Indija, najbolj uh, številčna demokratična eh, dežela je takšen primer. Tudi drugot imamo takšno situacijo. Včasih prihaja do težav, ampak sobivanje v harmoniji je mogoče. To je moja druga zaveza, moja druga naloga, kar se tiče Tibeta in sam sem tibetanec. Kar se tiče političnih zadev, sem že povedal, da sem se že upokojil. In na to moja tretja zaveza, moja tretja naloga. Ohranitev tibetanske kulture. Ponavadi spodbujam kulturo miru, ne nasilja, sočutja. Mislim, da je to treba narediti. Na to tibetanski zapisi. tibetanski jezik je najboljši jezik, ki lahko opisuje eh, sofisticirano filozofijo in učenja starešin. Noben drugi jezik ne more tako dobro eh, opisati teh zadev. In zato se mi zdi, da moramo ohraniti eh, te zapise in ta jezik. Na ta način ohranjamo tudi naše znanje. Sedaj so uh, starešine in njihovi zapisi na voljo zgolj v uh, takšni budistični tradiciji in v budističnem jeziku. Nek kitajski uh, človek je napisal članek. V tem članku je omenjal tibetansk, eh, Tibet kot eh, tretji pol med severnim in južnim polom. Ohranitev tibetanskega okolja je pomembna ne zgolj za 6 milijonov tibetancev, ampak tudi za vse ostale ljudi vse je odvisno od rek, ki tečejo iz Tibeta. Sedaj sem star 81 let, imam še 15 let ali pa morda 30 let in na to bo nastopil čas, da se poslovim. <laughs> So, that's all. To je vse, sedaj pa vprašanja in interakcija, razprava. Hvala lepa njegova svetost mora oditi ob pet minut čez deset. Ampak imamo zelo veliko govorcev. Gospod Tenok je zadnji na seznamu, s tem zapiram seznam govorcev in prosim, da se omejite na eno minuto. Želel bi vam omogočiti, da vsi pridete do besede in tudi koordinatore prosim, da ne presežejo tega dodeljenega časa ene minute. Gospod Preda, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Svetost, v imenu eh, skupine ELS eh, bi vam izrazil dobrodošljico v Evropskem parlamentu. V veliko čast nam je, da ste se nam danes pridružili za to izmenjavo mnen v zvezi s situacijo v Tibetu. Torej, eh, na, tej, eh, na tem plenarnem zasedanju smo govorili o eh, kitajski na mednarodni politični sceni. Kitajska vlada si zelo prizadeva za to, da bi eh, nam pokazala, kako velika gospodarska sila so, eh, ampak Kitajska ni eh, velika sila, kajti to pomeni tudi, da bi morala spoštovati človekove pravice in zato svojimi kolegi eh, podpiramo eh, državljane Tibeta, eh, njihovo kulturo, tradicijo in pa zlasti to tradicijo nenasilja in pa sočutja. Hvala. Hvala, gospod Kan. Bomo nabrali nekaj vprašanj. Ne bom si zapomnil vseh vprašanj, če ne bom sproti odgovarjal. No, pišite, pišite, kar pišite. Naslednje vprašanje. Gospod Tenok. Torej, eh, dobrodošli v Štrasburgu in naj se vam zahvalil tudi v imenu eh, skupine SND za eh, delo, ki ga opravljate po svetu, to čudovito delo, vaše sporočilo in pa moralno držo, ki jo zauzemate vsa ta leta. Moje vprašanje je naslednje. Veliko ljudi v tem parlamentu skrbi uh, jo zločini uh, proti uh, muslimanom iz plemena Rohingja, ki um, nimajo državljanstva. In uh, veliko uh, ljudi, vključno z najbolj uh, znanimi borci za človekove pravice, eh, ni obsodilo teh uh, zločinov. Uh, in želeli bi, da uh, se te zločine kaznuje, eh, kajti to je osnova tudi eh, za boljše odnose med ljudmi različnih eh, religij. Koliko vprašanj? 12. 12 je preveč, 12 je preveč. Dobro, potem pa bomo odgovarjali torej na vsaka tri vprašanja. Gospod Fanbal. Hvala. Gospod Eno, ki ima besedo. Vaša svetost, pozdravljam vas v imenu skupine EKR. Torej, um, vedno sem bil uh, prijatelj tibetanskega ljudstva, vedno sem uh, kritiziral Ljudsko republiko Kitajsko vsakič, ko je uh, Eh, zatirala eh, vašo avtonomijo in pa um, eh, vaš način življenja, kulturo in tradicijo, ampak istočasno pa pozdravljam vaš, vaše stališče, da Tibet ne zahteva samostojnosti. Vi ste zelo spoštovan um, duhovni voditelj z smislom za humor, kar je vedno razorožilo vse vaše nasprotnike. Eh, torej, želim eh, vam eh, veliko uspeha v vašem življenju in da boste lahko še naprej delali za mm, svetovni mir. Hvala, hvala. Ni več drugih vprašanj, odlično. Še gospod Van Balj. Hvala. Seveda se popolnoma strinjam s vsega, tem, kar je povedal gospod Tenok. Vaša svetost, celo življenje ste poskušali eh, s Kitajci vzdrževati eh, dialog eh, in iskali tretjo pot, se pravi ne samostojnosti, temveč kulturni dialog. Zanima me, ali so Kitajci popolnoma zaprti za vaše predloge ali obstaja kakšna možnost, da se tu zabeleži napredek. No, še eno vprašanje. Ne, ne, naj odgovorim, naj odgovorim. Torej, v osnovi menim, da ima Ljudska republika Kitajska, torej isto komunistično stranko, isto ustavo, uh, ampak eh, v zadnjih desetletjih je prišlo do določenih sprememb. O tem ni nobenega dvoma. Kitajska ima sedaj približno 400 milijonov ljudi in eh, zelo veliko budistov in budisti se želijo učiti in želijo tudi bolje poznati uh, tradicije v Tibetu. In kitajske oblasti se tudi zavedajo, da njihova politika ni realistična. To pomeni, da prihaja do uh, nekega ozaveščanja. In um, kitajske oblasti uh, se zavedajo, da morajo rešiti tudi uh, problem v Tibetu. Torej, lahko večina, za večino velja, da razumejo, da je uh, problem treba rešiti, razen tistih res skrajnežev, ki tega ne želijo. Torej, mislim, da upanje obstaja in tudi zunanji svet, zlasti naprimer Evropska unija, lahko pri tem pomaga. Torej, eh, te države prav tako lahko eh, s, s konstruktivno kritiko pomagajo tudi Ljudske republike Kitajski eh, za boljšo prihodnost, kajti tudi oni so soočeni z dilemo. Torej, tudi oni se morajo soočiti s tem problemom. In v takšnem trenutku mislim, da je pomembno, da lahko tudi eh, svetovno javno mnenje vpliva na njihovo mnenje. Torej, v 60. in 70. letih je bilo kitajske popolnoma vseeno, kaj, kakšno je svetovno javno mnenje. Sedaj pa je to že drugače. Torej, to je odgovor na prvo in četrto vprašanje, mislim. Sedaj, kar se tiče muslimanov. Ko sem prvič slišal, da budisti v Burmi napadajo muslimane, sem bil v Washingtonu in nek novinar mi je postavil vprašanje. In takrat eh, sem želel posredovati to sporočilo budistom v Burmi. Torej, če imate kakršnekoli težave, potem je treba vizualizirati Budo in videti muslimane kot brate in sestre. Na to pa sem se uh, sestal z uh, Eh, gospod eh, Aung San Suu Kyi in sem to tudi omenil. In bila je malce previdna, torej glede eh, tega mm, zapletenega, kompleksnega vprašanja. Torej in zelo dolgo o tem ni imela ničesar zapovedati. In mislim, da uh, vsak Nobelov nagrajenec bi moral uh, tudi obsoditi krivico. Ampak eh, od 11. septembra sem vedno izkoristil priložnost, eh, da sem branil uh, islam, kajti od otroštva že vem, da je muslimanska skupnost v Lasi zelo mirna, zelo prijazna, nobenih težav nismo imeli z njo in veliko prijateljev imam tudi v Ladaku, tudi v Indiji in veliko mojih prijateljev je muslimanov. In to so zelo predani ljudje. Torej, pač povsod eh, obstajajo uh, posamezniki, tudi budistične teroriste imamo. to nima nobene povezave z budistično vero in enako velja tudi za islam. Muslimanski teroristi nikoli ne bodo predstavljali muslimanske vere ali muslimanske skupnosti. V zadnjih mesecih sem ob mnogih priložnostih eh, v Ameriki in drugod to tudi povedal. Nekomu reči budistični terorist ali muslimanski terorist je napačno. Vsaka oseba, ki izvaja teroristične napade, ni več pripadnik neke religije. Kajti, čim pride do prelivanja krvi, ne moremo več govoriti o verni osebi. In sam pomen džihada ni napad na nekoga drugega. Džihad pomeni boj z lastnimi čustvi. To je boj proti negativnim čustvom, kot eh, sta jeza in strah. Torej, imamo res verne muslimane, na to pa imamo ljudi in ti obstajajo v vseh eh, verskih skupinah, ki niso eh, verni, ki ne spoštujejo tradicij, ki ne spoštujejo naukov. Torej, moramo razviti med temi ljudmi. Ja, seveda imamo ljudi, ki povzročajo težave, ampak tega ne, ne smemo posploševati. Torej, ne smemo jih istovetiti z vernimi pripadniki njihove vere. Torej, ne moremo imeti na naslovnici Timesa neke eh, osebe, ki je oblečena v eh, budistična oblačila, spodaj pa je naslov budistični terorist. To je nemogoče. To ne drži. Po drugi strani pa, ko imamo možnost organizirati torej medverska srečanja, to je zelo pomembno, kajti tako se lahko med seboj spoznamo, Torej, sam imam drugačen pristop. Prvič se mi zdi pomembno, da se srečujemo z učenjaki, da razpravljamo o tem, kakšne so podobnosti, kakšne so razlike, kajti obstajajo filozofske razlike, konceptualne razlike. Naprimer, v nekaterih verah imamo uh, Boga, ki je stvaritelj. Mi, budisti, naprimer, nimamo stvaritelja. Torej, naprimer, če bi me sodili po načelih krščanstva, potem sem sam grešnik, kaj ti ne verjamem v koncept Boga, ki je stvaritelj. Imam prijatelja, s katerim imava zelo, zelo tople odnose. In eh, on mi vedno pravi, da sem igril Dalaj Lama, on pa je za me igril škof. In uh, veliko razprav sva imela in enkrat mi je rekel, no, sam bom šel v nebesa, Dalaj Lama bo šel pa nekam drugam. Morda v pekel. Kakorkoli že. Imamo pač različne koncepte, ampak to ni pomembno. Namen teh različnih filozofij in konceptov je enak. Torej, namen je ta, da se da pravo vrednost praksi sočutja. Vse nas je ustvaril en Bog. In ta Bog je ljubezen. In torej vse nas je ustvaril isti Bog, tudi ljudi, ki povzročajo težave. Vsi smo Božji otroci. Bog ustvarja potencial za ljubezen. Torej vidimo, da imamo lahko različne filozofske poglede, ampak eh, vsi vodijo v isto smer. Na to je zelo pomembno, da se srečujemo tudi s tistimi, ki dejansko prakticirajo vero. Naprimer, srečal sem se z škofom Tutujem in še z drugimi, ne vem vseh imen. Sestal sem se tudi z uh, katoliškim. Um, menihom iz Barcelone. Eh, ta človek eh, živi že pet let eh, samo od čaja in kruha in ko sem ga vprašal, kaj je prakticiral teh pet let, je odgovoril ljubezen. In v očeh sem videl, da je kaj to pomeni. On zame predstavlja pomen katoliške vere. Prav tako imamo muslimane, ki so čudoviti ljudje. Torej, treba se srečevati z ljudmi, ki dejansko prakticirajo svojo veroizpoved. Kajti izmenjava teh globokih izkušenj je prav tako zelo pomembna pri razumevanju tradicij. In na to, da Tretje, kar je pomembno, pa so romanja, romanja v svete kraje in pa seveda tiha meditacija, skupna tiha meditacija. To je zelo pomembno, kaj ti tu začutite vibracije. Torej, sam sem uh, uh, romal v Jeruzalem in tam sem obiskal zelo uh, staro uh, sirijsko crkev in na to tudi mošejo. No, po moji izkušnji veliko kristjanov, ki prihaja v Indijo in ki se seznanja z budističnimi praksami, na to te prakse tudi kasneje uporablja. In tem romanjem se pridružujejo tudi nekateri lokalni muslimani, tudi hindujci. In eh, ob takšnih priložnostih eh, vedno tudi skupaj meditiramo. In to nam omogoče vzpostaviti neko duhovno bratstvo. Torej, kdorkoli ki ima to možnost, lahko tudi pripomore k tem razpravam, k tem izmenjavam. Torej vsak, ki koga pozna in ko smo priča dogodkom v Franciji in v Bruslju in drugot in če si pogledamo situacijo v Siriji, v Iranu, v Libiji, v Afganistanu, Torej, tu vidimo, da konflikti obstajajo med muslimanskimi skupnostmi, med šiti in suniti. Torej, vse to so verske tradicije, ki nosijo sporočilo ljubezni. Ampak tu pa je religija zlorabljena za ubijanje. Ne moremo ostati brezbrižni do tega, moramo delati. v tej smeri, torej ne glede na to, ali smo versko usmerjeni ali nismo versko usmerjeni, tudi ateisti si morajo prizadevati za reševanje človeških življenj. To čutim. Hvala lepa. 30 sekund imate, pet ljudi. Torej, 30 sekund za vaše uh, pripombe, na to pa bo uh, njegova svetost eh, zaključila. Mrs. Gomez. Hvala lepa, vaša svetost, da ste prišli in toplo dobrodošli tudi v imenu moje politične skupine Zelenih. Dve kratki vprašanji. Zelo. Dvignite roko, sicer vas ne vidim. Se upravičujem, mikrofon je prekratek. Zdaj se pa kar usedite. zelo so me prizadeli samo požigi v povezavi z vašimi prizadevanji za mm, širitev informacij o Tibetu. Ali lahko kaj poveste o tem? Drugič, skrbi me tudi pridobivanje urana v Tibetu. To bo imelo grozne posledice za okolje in prineslo tudi smrtne primere. Tudi tu bi vam bil hvaležen za vaš kratek komentar. Hvala, gospod predsedujoči, vaša svetost, v veliko čast nam je, da ste tu, saj ste zgled. Ja, tu sem. Torej, v čast nam je, saj ste zgled, tako vi kot eh, tibetanski narod v petinšestdesetih letih nenasilnega odpora zlasti vaše sporočilo, da se ne želite ločiti od Kitajske, pač pa pridružiti človeštvu. Zato me zanima, če se mi ne počnemo v zadostni meri v Evropskem par parlamentu, da bi pomagali vam in kaj bi lahko naredili, morda v upanju, da bi lahko znotraj parlamenta ustanovili skupino za Tibet. In še zadnje vprašanje, torej zadnje, kar moramo mi odgovoriti. Gospod Brgecijo, hvala lepa, hvala za to izvrstno priložnost. Vaša svetost, srečal sem vas na hodniku med tem, ko ste prihajali in imel sem priložnost, da vam izrečem dobrodošlico. Vi ste takoj spregovorili o pravici narodov do svobode. Hvala lepa. To je velika lekcija evropski politični eliti zlasti je to lekcija za tiste voditelje, ki nočejo sprejeti človeka kot ste vi. In nekateri ljudje iz nizkotnih interesov se pretvarjajo, da uh, tibetanskega naroda ni. Hvala lepa, gospod Tomas Mann. Vaša svetost, nekateri poslanci so imeli priložnost srečati vas na konferenci 150 udeležencev iz 50 držav. To je bila konferenca o podporu Tibetu. Mi skrbimo za to, da bi dialog med Kitajsko in Tibetom eh, ohranil. Ali menite, da obstaja možnost, da tak dialog zdrži? Torej, eh, spoštovana svetost, eh, sama sem eh, oseba, ki ne prakticira nobene vere, ampak vedno sem vas podpirala in rada bi se navezala na to, kar ste nam povedali pred nekaj dnevi in to bi delila s kolegi. Ta stavek je zelo pomembno. Ne morete kupiti moralne avtoritete. Hvala lepa, gospod Weigl. Glede na to, da so vsi kolegi postavili vprašanja, bi vam želel samo to povedati. Povsem podpiram eh, vaših sedem točk za Tibet eh, in upam, da bo vsega smo imeli dovolj pogumnega eh, vodjo eh, Kitajske, Ljudske republike Kitajske, da bo pripravljen o tem z vami razpravljati. No. No. Samo sežigi so zelo žalostni ko je do tega prišlo prvič, sem dejal, da je to izjemno žalosten dogodek. Izrazil sem svoje sočutje. Obenem pa sem dejal, da je to tako dramatično dejanje, da se moramo vprašati, če pomagali ne. O tem je treba resno razmišljati. In tudi to sem dejal. moje stališče je zelo težavno. Tega ne morem podpirati. Če sem v javnosti proti temu, če sem javno proti, potem številni družinski ljudje, eh, družinski člani in prijatelji teh oseb eh, se počutijo zelo žalostno. Tako da je verjetno najbolje, da ostanem tiho. Uh, Kot sem že omenil, je treba v tibetanskem okolju zaradi eh, zelo eh, posebnega podnebja in eh, višine številni strokovnjaki pravijo, da obnova takšnega okolja, če ga poškodujemo, traja zelo, zelo dolgo. Omenil sem, da je treba ohranjati to okolje, eh, od katerega ni odvisno zgolj 6 milijonov ljudi, ampak na milijarde ljudi ta planota je z okoljevarstvenega vidika zelo pomembna. V preteklosti je bilo naprimer na Kitajskem veliko poplav in eden od eh, predsednikov vlake, vlade je dejal, da ne smejo podirati eh, dreves, da ne sme priti do de deforestacije. Ampak uh, vseeno so zaradi korupcije še naprej krčili drevesa in gozdove. Na to vprašanje kitajske vlade. Včasih se jim zazdi, da bi se bilo treba pogovoriti. Ampak kot kitajska vlada se želijo preprosto pogovarjati z mano kot eh, z Dalajlamo, ne pa z, našo, z našim establishmentom. Nikoli ne uporabljamo besede vlada, tibetanska vlada. Nikoli. Ko nas eh, kitajski uradniki eh, obtožujejo, uporabljajo izraz tibetanska vlada. Mi pa nikoli ne eh, rečemo temu vlada. Mi govorimo o Tibetu. Nihče ne more zanikati, da je približno 150-160 tisoč beguncev. Tako da potrebujemo organizacijo, ki skrbi za njih, ki poskrbi za izobraževanje in različne dejavnosti, eh, ki skrbi za ohranjanje naše kulture in znanja. Jaz sem včasih eh, skrbel za to organizacijo, ampak to je sedaj eh, za časom. Leta 2011 sem se popolnoma upokojil nisem upokojil zgolj sebe, ampak tudi štiri stoletja tradicije. Ta funkcija političnega in duhovnega vodje je sedaj v preteklosti, tega ni več. Prihodnost je demokratični sistem, to je vedno najboljša možnost. Mi smo majhna eh, skupnost, ampak tudi naši voditelji morajo delati na podlagi načela demokracije. Včasih se mi zdi, da eh, kitajsko vlado bolj skrbi reinkarnacija, ponovno rojstvo Dalaj Lame kot pa mene samega. Če vas resnično skrbi ponovno rojstvo Dalai Lame, pravim, potem mora komunistična partija sprejeti načelo ponovnega rojstva. Kitajski cesari sami so v preteklosti sprejeli budizem in eh, so sledili načelom budizma ko so slišali za reinkarnacijo uh, Dalaj Lame. Če jih skrbi reinkarnacija, potem uh, morajo sprejeti uh, ponovno rojstvo. Verjeti morajo v reinkarnacijo. Na to pa lahko začnejo govoriti o reinkarnaciji Dalaj Lame. Drugače je vse skupaj precej nelogično. v prihodnosti Dalaj Lama torej ne bo povezan s politično močjo. To je že jasno. Oh, Želim vas pozvati k naslednjemu. Ko se srečujem s parlamentarnimi skupinami v različnih krajih, ponavadi prosim, da poskušajo poskrbeti za okoljevarstvena vprašanja. Obiskati je treba Tibet skupaj s kitajskimi okoljevarstveniki. Obiskati je treba eh, ta občutljiva področja in pripraviti poročilo. Mislim, da tudi kitajska vlada potrebuje takšen uh, realističen pristop na podlagi neodvisnega strokovnega poročila. To je prva stvar. Drugič, kršitve človekovih pravic in eh, pravice do veroizpovedi. V takšnih primerih Kitajci reagirajo precej defenzivno, ampak to je priložnost. V tem primeru je treba tja odpotovati in videti, kaj se dogaja. Obiskati je treba te kraje. Zunani svet jih mora obiskati, Evropska unija, Evropski parlament eh, lahko tukaj veliko naredi. Pomaga lahko ljudem vsaj v njihovih mislih. In to je moj poziv. Glede skupine za podporo Tibetu. Tudi to je bistvenega pomena, to je zelo pomembno. Ti neomajni Kitajci morajo razmišljati o tibetanskem vprašanju. Če to ne bo razumno rešeno, če to ne bo popolnoma rešeno, to vprašanje ne bo kar, tak iz, kar tako izginilo. In to sporočilo je prav tako zelo dobro in zelo pomembno. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Thank you much, your holiness. Najlepša hvala, vaša svetost. Ko naši brati in sestre trpijo, nas mora to zaskrbeti. To je popolnoma naravno. In včasih je pomembno te občutke izraziti. Najlepša hvala. Hvala vaša svetost, hvala, da ste si vzeli čas za to, da smo skupaj preživeli te trenutke in razmišljali o zelo pomembnih vprašanjih, s katerimi se v praksi ukvarjamo. Spomnili ste nas na dve ravni spomnili ste nas na to, da smo različni, ampak smo tudi enaki. Vsi smo ljudje, vsi smo človeška bitja in to je sporočilo, ki ga moramo imeti v mislih. Ta ena ura je zelo pomembna tudi zato, da bolje razumemo našo politiko in da se spustimo globlje. Danes eh, zjutraj so name pritiskali, da odpovem ta sestanek. Evropska unija ima pravico srečati se z vsemi in nihče nima pravice temu nasprotovati. Vem, da se moramo pogovarjati s Kitajsko, ker je to pomembna eh, država. Podpiramo politiko eh, enotne Kitajske. Vemo pa tudi, kako pomembno je, da se pogovarjamo z verskimi voditelji in tega nam nihče ne more vzeti oboje je treba upoštevati. Hvala, da ste se nam pridružili, hvala, da ste nam pomagali. Hvala. Hvala. Resnično cenim vaše jasno stališče. Takoj v začetku ste povedali, da zauzemate jasno stališče na podlagi moralnih načel. Mi sledimo načelu nenasilja. Borimo se brez nasilja, zaradi sočutja. In takšen boj mora biti uspešen. Tudi v Tibetu, naprimer, prihaja do teh samo sežigov. In s takšnimi ukrepi rezultat, rezultatov ne bo in ljudje so obupani in zato pride do tega. Moralna podpora, moralna načela so pomembnejša kot pa denar. Najlepša hvala. Sestanek je končan.